Hvala komisarju Pibalk, so razprava je s tem zaključena, tudi to glasovanje bo potekalo jutri ob 18. uri. Gospe in gospodje, naslednja točka dnevnega reda je poročilo gospodo Baha. To je prav gotovo vrhunec današnjega večera in sicer pravice potnikov pri vseh vrstah prevoza. Besedo dajem poročevalcu za 4 minute. Hvala, predsedojoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Eh, mobilnost je eh, temeljni stebr naše sodobne družbe in v preteklosti eh, je to pomenilo nenehno večanje števila potnikov. Komisija je že pred desetimi leti prepoznala pomen enotnih pravic za vse potnike medtem smo eh, dobili šest oredb na to temo. Izkušnje preteklih let pa jasno kažejo, da obstoječe uredbe um, kažejo določene vrzeli, nepopolnosti, uh, Eh, da prihaja tudi do nepravilne uporabe strani podjetij in da eh, zadeve pristanejo pred eh, sodiščem. Pozdravljam cilj komisije, da prilagodi pravne predpise in da izboljša uporabo pri vseh vrstah prevoza, da se okrepijo nacionalni neodvisni zvršilni organi za pravice in da so potniki deležni svojih pravic. Eh, skupna uredba za vse vrste eh, prometa zaradi manjkajočih eh, izkušenj na področju ladeckega in avtobusnega prevoza ni možno, vendar pa je to možno doseči srednjeročno. Zlasti zato, da bi spodbujali interoperabilnost in da bi preprečili nelojalno konkurenco. Poleg tega se v poročilu zauzemam tudi za določanje eh, skupne temeljne ravne eh, storitve za vse vrste prevoza, eh, ne da bi izgubili spred oči posamezne značilnosti posameznih vrst prevoza. Eh, pomembna je proporcionalnost, eh, ki mora biti zagotovljena pri vseh vrstah prevoza in komisijo eh, tudi pozivam, da že danes začne delati na smernicah, ki bodo zagotovile, da bodo obstoječe pravice zagotavljale um, nediskriminacijsko obravnavo, eh, ustrezno posredovanje informacij, transparentnost in eh, dajanje pomoči, če je to potrebno. Na tem mestu eh, želim osvetliti nekaj glavnih točk poročila. Eh, kar zadeva informiranje in transparentnost, lahko rečem, da morajo biti te pravice jasne in jasno dostopne. Potem se zauzemam eh, tudi eh, za to, da je za pomoč potnikom na voljo išolano osebje na informacijskih točkah in helpdeskih. Potrebna so jasna pravila, ki bodo preprečevala nepošteno poslovno prakso. Pri uporabi teh pravic je vloga nacionalnih neodvisnih izvedencev izvršilnih organov eh, bistvenega pomena. Po mojem mnenju, eh, zato potrebujemo evropsko bazo podatkov in povezavo na, evropskem, eh, na evropski ravni, zato da bi delo potekalo bolj učinkovito. Uporaba Eh, nekega centralnega clearinghousa za pritožbe je zato eh, nujno potrebna. Potem so tu še problemi pri vprašanju jamstva eh, in izjemnih dogodkov. Tu je treba upoštevati sodbe Evropskega sodišča, predpise pa jasno formulirati. Zelo pomembna točka so tudi specialne potrebe ljudi za omejeno mobilnostjo to je treba še posebej upoštevati eh, tudi pri intermodalnih potovanjih. Eh, tudi zaradi ekonomske krize je prišlo eh, do vedno eh, večjega števila stečajev pri letalskih družbah in zato strani komisije potrebujemo tudi konkretne rešitve. Za zaključek želimo pozoriti še na povečanje intermodalnosti. Mnenja sem, da potrebujemo neko temeljno raven storitev za vse vrste prevoza, pa tudi enovito ukrepanje vseh organov in podjetij. To je pogoj za to, da bi intermodalno potovanje dobro delovalo. Za zaključek se zahvaljujem vsem poročevalcem v Senci, tudi kolegom za njihove prispevke. Vsi so me podpirali s svojimi zamisli in so prispevali k boljši vsebini tega poročila. Hvala lepa. Hvala poročevalcu. Sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye in besedo dajem kolegici Basesku. Domnule președinte, salut și eu consolidarea și îmbunătățirea. Torej, seveda sem, si moramo prizadevati za eh, boljše pravice potnikov in to mora biti naša prednostna naloga in te pravice morajo biti tudi eh, enotne, tako da ne pride do zmede. Razen tega je treba potnike obveščati o pravicah, ki jih imajo in te informacije morajo biti jasne enostavne in dostopne. In razen tega je treba izboljšati preglednost eh, pri vseh eh, ponujenih storitvah. Eh, treba je preprečiti lojalne konkurence. Vsi potniki imajo pravico do visokega niboja varstva. In tudi nacionalni organi morajo opraviti pri tem svojo vlogo spoštovanje ustriznih zakonskih predpisov bo omogočila eh, svobodno gibanje na notranjem trgu. Hvala kolegici Basescu, kolega Ferreira. Obrigado, president. O debate sobre os direitos dos passageiros em todos os modos de transporte é torej pravice potnikov v vseh vrstah prevoza so seveda velikega pomena. E, poročilo vsebuje dobra priporočila, naprimer informiranje potem e, osebe z omejeno mobilnostjo in tako naprej. Vendar e, niti enkrat se na 15 stranih ne pojavlja izraz javne storitve. Pravica državljanov je, da imajo eh, kakovosten prevoz po dostopnih cenah in ne more eh, iz te razprave izginiti eh, promet kot javna storitev, naprimer eh, na portugalskem, kjer vedno bolj uničujejo eh, javna Prevo, prevozna podjetja in kjer prihaja tudi do odpovedi. Vse samo zaradi privatizacije, eh, ki pa ima tudi negativne posledice. Ne moremo govoriti o pravicah potnikov, da ne, ne da bi opozorili na to. Hvala, kolega. Eh, kolega Banki za eno minuto. Köszönöm a szót, elnök. Eh, Hvala, gospod predsedojoči. Moje čestitke poročevalcu. Čestitam gospodu Bahu, ki skrbi za to točko dnevnega reda. Strinjam se z vsem, kar je povedal in poskušati moramo zagotoviti transparentnost in informiranost eh, potnikov. Eh, poskušati moramo tudi bolje podpirati nacionalne izvršilne organe. To je po mojem mnenju zelo dobra zamisel, eh, ki eh, pravi, da moramo postaviti skupno evropsko bazo podatkov in da morajo nacionalne baze biti združene eh, na evropski ravni. In to je tudi pomembno vprašanje in sicer, da eh, tudi turizem igra pomembno vlogo. Eh, Evropa igra vodilno vlogo na področju turizma. Tudi na področju turizma mora biti informiranost turistov boljša. Hvala. Hvala kolego Bankiju. Postopek eh, CatchTI. Zaključuje gospod Ikao. So bili njez importanca elaborarju unoj set. Voilà, že limpo dariti pomeni nekaterih pravil za pravice potnikov. Torej, predvsem gre za informativno kampanjo, ki jo je treba nadaljevati do 2014 in nacionalni centri eh, za varstvo potrošnikov naj bi sodelovali v tej kampanji. Tu gre seveda tudi za pravice oseb z omejeno mobilnostjo, ki jim je treba zagotoviti ustrezno oskrbo. In priporočamo, da moramo zagotoviti informacijske točke, ki bodo olajšali potek potovanj, naprimer um, v pristaniščih, na letališčih, na železniških postajah. Potem obstajajo tudi klauzule, eh, ki bi morale biti prepovedane v teh eh, pogodbah o prevozu. Kaj ti, eh, torej, pri vozovnicah je treba vse zelo jasno navesti, naprimer, če se potuje v obe smeri. Sedaj pa bom napravil še izjemo in dajem besedo kot zadnjemu gospodu Paški. Podporiti tuto inicijativu na zlepšenje, vylepšenje, spresnjenje. Hvala. Želim podpriti to pobudo. E, torej, to zakonodajo je treba razširiti. To bi bilo dobro za promet. Ne moremo sektorsko obravnavati zakonodaje, kajti posamezne vrste prometa so med seboj povezane in zato eh, moramo kot eh, potnik gledati na to pod, področje. Če neka vrsta prometa ni uspešna, potem eh, mora, biti možn, mora obstajati možnost, da uporabimo drug prevoz. Eh, torej, regularni prevozniki morajo zagotoviti, da prepeljejo potnika od A do B na osnovi pravil. Če operatorji niso eh, možni to zagotoviti, morajo plačati eh, odškodnino, kajti potem pač eh, potrošnik ni eh, dobil, eh, torej ni mu bila zagotovljena pravica, do katere je upravičen. Hvala, kolegi. Paška, razprava je zaključena. Za zaključek pa še eh, komisar Pivac. Like thank, uh... Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, hvala Đorču Bahu, poročevalcu in eh, članom odbora Taran, zato da se ukvarjajo s področjem pravic potnikov. Odkar je komisija predstavila vizijo za bolj dosledno in učinkovito izvajanje pravic potnikov, potnikov v vseh vrstah prevoza, so potekale zelo zanimive in temeljite razprave. Želim podati naslednje pripombe na to poročilo. Komisija je tudi mnenja, da je treba konsolidirati sedanjo, sedanji okvir v eno uredbo, vendar je to srednjeročni cilj, torej uredbe o Ehm, pomorskem prometu in avtobusnem prometu, to je treba šele pripraviti. So razlike pri vrstah prevoza in konvergenca potnik, pravic potnikov bo prav gotovo eh, proces, ki se bo nadaljeval. Komisija pripravlja oblikovanje um, ehm, obrazec za pritužbe na ravni EU za vsako vrsto prevoza. Uh, komisija, namen komisije je, da pripravi take obrazce ne samo za zračni promet, temveč tudi za druge vrste prevoza upoštevajoč posebnosti. Razen tega, Eh, se je treba zavedati tudi, kaj se zgodi v primeru postačaja letalske družbe. Malev in Spanjer eh, sta pred kratkim šli v stečaj in to je bilo tudi dobro upravljeno. S proaktivnim pristopom se je posredovalo potnikom ustrezne informacije in dobili si možno možnost za uh, ugodne nadomestne lete. Ampak treba se je ukvarjati tudi s tem vprašanjem stečajev potrebujemo rešitve, tako da potniki ne ostanejo nekje na nekih letališčih in da tudi hitro pridejo do očkodnin. E, eh, eh, Pozno 2012 bo komisija pripravila še ustrezne predloge in jih predložila, čeprav to ne bodo zakonodajni eh, predlogi, da bi zagotovili izvajanje čim hitreje. Potem preglednost cen v zračnem prometu. Eh, Eh, obravnava, različ, obravnava različni zakonodajni akti, naprimer uredba o zračnih storitvah. Želim obvestiti poslanke in poslance, da je ta zakonodaja se trenutno pregleduje, da se ugotovi, ali še ustreza prvotnemu namenu ali pa jo je treba prilagoditi. Evropska komisija bo pravočasno o tem obvestila parlament delo Evropskega parlamenta na področju pravic potnikov je pomembna usmeritev za komisijo, predvsem tudi s pogledom na pregled eh, uredbe o pravicah potnikov, ki jo pripravljamo v naslednjem času. Hvala, komisar Pigar. S tem je končana razprava. Glasovanje bo prav tako jutri ob 18. uri. S tem smo. Eh, prišli do konca današnjega dnevnega reda. Jutri, uh, eh, 23. oktobra, eh, so, bomo začeli že ob 18.30 ure, do 14.30 bo plenar.